obvestilo s priporočilom za sklep. To smo predložili odboru Envi. Torej sedaj je preteklo 24 ur, ni bilo nobenega ogovora na ta predlog in sedaj bomo upoštevali člen 105, šesti odstavek poslovnika in je to priporočilo sprejeto. In bo objavljeno tudi uh, skupaj s prijetnjem besedili in sicer v četrtek 18. januarja 2018. Sedaj pa lahko gremo naprej na poroto.